Gospod Tud je bil izvoljen za predsednika regionalnega sveta Ligurije. Parlament eh, ugotavlja v skladu za poslovniko, da se je izprostilo njegovo mesto od 10. julija 2015. Gospod Tud jo pa tudi čestitamo izvolitev. Eh, pristojne avstrijske oblasti so me obvestile o izvolitvi gospe Karoline Grasvanderheinz eh, z dne 9. julija 2015. Gospa Grasvanderheinz bo nadomestila gospoda Leichtfrieda pristojni italijanski organi pa so me obvestili o izvolitvi gospoda Stefana Maluja, ki bo nadomestil gospoda Totija s 13. julijem 2015. Pristojni grški organi so me obvestili o izvolitvi gospoda Nikolausa Šuntisa, nadomestil gospoda Emanuela Glezosa z 20. julijem 2015. Pristojni švedski organi so me obvestili o izvolitvi gospoda Jasenka Selimoviča z dne 30. septembra 2015. Gospod Selimovič bo nadomestil gospod Marit Paulsen. Nizozemske oblasti so me obvestile o izvolitvi gospe Auke z Selstra, ki bo nadomestil gospoda Hansa Jansena s 1. septembra 2015. Prisrčno pozdravljam nove kolege in naj jih obvestim, da imajo odslej eh, pravico sodelovati.